Buongiorno a tutti, innanzitutto. Dobar dan. Sim, želim vas najprej obvestiti o tem, da moramo preložiti točko Đorđa Lajna 10 na popovdanski sestanek in sicer gre za razpravo o GSO-jih, eh, ker bo Đorđ prišel šele pozneje in razen tega morajo biti tudi vsi strokovnjaki, ki se ukvarjajo s tem. Torej, deseta točka, sprememba direktive glede možnosti, da države članice na svojem ozemlju omejijo ali prepovejo gojenje gensko spremenjenih organizmov, to bomo obravnavali ob 5.17. uri popovdan. Vse ostalo ostane tako, kot je. Odpiram sestanek eh, odbora, ali imate vsi seboj glasovalno kartico. Začeli bomo z osmo točko priznanje kmetijstva kot strateškega sektorja v okviru zanesljive preskrbe s hrano. Naša poročevalka Dačana Oktavija Sarbu uh, bo takoj dobila besedo torej pripravila je poročilo 185 eh, predlogov sprememb je bilo, ampak eh, zaradi dobrega dela poročevalke in poročevalcev v senci je bilo pripravljenih tudi veliko kompromisnih predlogov, tako da bomo hitro lahko začeli s glasovanjem. Sedaj pa dajem besedo eh, poročevalki gospoda Čani Sarbu. Mulțumesc, domnule președinte. Nu vreau să vă rețin mult pentru că aștept. Nelipșe, hvala, gospod predsedujoči, predsednik. Eh, zelo kratka bom, ker bomo malo glasovali. Najprej naj se zahvalim sekretarjatu za podporo, prav tako bi se zahvalila poročevalcu v senci, hkrati pa vsem kolegicam in kolegom iz tega odbora za prispevke k oblikovanju tega poročila. Hvala. Hvala, Dačana, se pravi, da lahko začnemo začeli bomo z glasovanjem o kompromisu 1. Začetek glasovanja. Albert Dis je prosil za besedo, prosim. Danes prvič nimam sabo volilne kartice, tako da prosim, da boste upoštevali moj glas kljub vsemu. <laughs> Vabbè, we start the ok, allora... Um... Dobra, to smo sprejeli na znanje. Uh, glasovanje o kompromisu 1, začetek glasovanja. Avete votato tutti? Ste vsi glasovali? Glasujte, prosim. Tudi Mark je sedaj oddal svoj glas. Konec glasovanja sprejeta. Sledi eh, predlog spremembe šest, začetek glasovanja o predlogu šest. Konec glasovanja. Adottato. Sprejeto. Sedem, predlog spremembe sedem, začetek glasovanja. Konec glasovanja zavrnjeno. Osem. Začetek glasovanja o predlogu osem. Ste vsi glasovali? Zavrnjeno. Devet. Začetek glasovanja devet. Konec glasovanja. Sprejeto predlog spremembe 11. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Zavrnjeno z enim glasom eh, več. Potem 12. Glasovanje o predlogu spremembe 12. Zdaj konec glasovanja. Sprijeto. 14. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. O točki 14 sprejeto. 15. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 16. Glasujte, prosim koniec glasovanja sprejeto. 17. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto. 19. Začetek glasovanja. Konec glasovanja o 19. predlogu spremembe. Sprejeto osemnajst luling. Konec glasovanja o osemnajst sprejeto. Dvajset. Dvajset. Začetek glasovanja o predlogu spremembe dvajset. Konec glasovanja zavrnjeno. Dvaindvajset. Gospod McGuinness, prosim gospa McGuinness. Spet sem tri glasove za predsednikom, nekoliko smo zadaj, malce nas zmede vse skupaj, mora biti tako, kajti prej smo nekaj gledali, poslušali pa nekaj drugega, tako da bili bi hvaležni, če bi rezultati bili objavljeni sočasno na ekranu. Ok, grazie Marjad, facciamo un controllo. Grazie. Votiamo začetek glasovanja o predlogu spremembe 22. 22. Res, tu na ekranu eh, je napačna številka, to drži. Ah. Uh, eh, Se opravičujem, problem, gospa McGuinness, to je številka glasovanja. Sedemnajst nima nič opraviti s predlogom spremembe, torej to je sedemnajsto glasovanje. Torej, zato prosim, da poslušate mene in da ne berete tistega, kar piše tam na zaslonu. Torej, sprejeli smo predlog spremembe 22. 23. Začetek glasovanja. Konec glasovanja sprejeto. Sledi 24. Začete glasovanja. Konec glasovanja o 24. Sprejeto. 25. Začete glasovanja o predlogu spremembe 25. Zavrnjeno. Predlog spremembe 28. McGuinness torej začetek glasovanja, konec glasovanja. Sprejeto. 29. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. 29. Sprejeto. 30. Začetek glasovanja o predlogu spremembe 30. Konec glasovanja sprejeta. Amendma 31. Začete glasovanja o predlogu spremembe 31. Konec glasovanja o predlogu 31. Sprejeto. 36. Lajon in drugi. Začete glasovanja o 36. Konec glasovanja. Sprejeto sedaj glasujemo o kompromisu 2, začetek glasovanja, konec glasovanja o kompromisu 2. Sprejeto. Sledi glasovanje o predlogu spremembe 37. Začetek glasovanja o predlogu spremembe 37. Konec glasovanja. Sprejeto. Andiamo al 39.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 konec glasovanja. Zavrnjen, zavrnjen drugi del. 41. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Predlog spremembe 41 je sprejet. 42. Začetek glasovanja. Konec glasovanja predlog spremembe 42 je s tem sprejet 14, kompromis 14, začetek glasovanja, konec glasovanja. Ta predlog je sprejet. 44, Reimer Spolsen, začetek glasovanja, konec glasovanja, zavrnjeno. 45 začetek glasovanja. Konec glasovanja o predlogu spremembe 45. Ta predlog je zavrnjen. 46. Začetek glasovanja o predlogu 46. Konec glasovanja. 46. Ta predlog je sprejet. Sedaj 48. Ashworth začetek glasovanja, konec glasovanja, zavrnjeno. 49. Začetek glasovanja, konec glasovanja, zavrnjeno. 50. Začetek glasovanja, jegle, konec glasovanja, sprejeto. 52, oprostite 51, začetek glasovanja, konec glasovanja, sprijeto 52, Elvard, Lion in drugi. Začetek glasovanja o 52. predlogu spremembe sprejeto. Kompromisni predlog 3. začetek glasovanja, konec glasovanja, sprejeto. Kompromis 16. Kompromis 16, začetek glasovanja, konec glasovanja o predlogu pre spremembe 16, predlog je sprejet. votiamo l'emendamento 66. 66 Krabfelder, začetek glasovanja 66. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog je zavrnjen. Kompromis 4. Pausa kafe. Odmor za kavo. <laughs> Zavrnjeno. Kompromis štiri. A to smo že sprejeli dobro. Kompromis pet. Začetek glasovanja o kompromisnem predlogu pet. Konec glasovanja o kompromisu pet. Sprejeto. McGinnis 76. Začete glasovanje o predlogu spremembe 76. Konec glasovanja. Sprejeto. Votiamo l'emendamento. Predlog spremembe 80 Ashworth. Začete glasovanja. Konec glasovanja. zavrnjeno. 81. Začetek glasovanja o predlogu 81. Konec glasovanja. Sprijeto. 82. Začetek glasovanja o predlogu spremembe 82. Konec glasovanja sprejeto. 83. Začeti glasovanja. 83. Konec glasovanja. Sprejeto. 84. Glasujte, prosim. Danta in drugi. Konec glasovanja o predlogu 84. Sprejeto kompromis šest začetek glasovanja konec glasovanja o kompromisu šest sprejeto oseminosemdeset glasujte prosim konec o konec glasovanja sprejeto devetinosemdeset začetek glasovanja. Glasujte, prosim, konec glasovanja. Sprejeto. 90. Začetek glasovanja o predlogu spremembe 90. Konec glasovanja sprejeto. Albert je glasoval proti Dantanu, to je zanimivo. 91 začete glasovanja, konec glasovanja, zavrnjeno. 92 začete glasovanja, konec glasovanja, sprejeto. 93 začete glasovanja, konec glasovanja. Sprejeto. 94 glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 95 glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 96 glasujte, prosim. Dančila. Glasujmo o predlogu spremembe 96, konec glasovanja. Zavrnjeno. Ker enako število glasov pomeni, da je predlog zavrnjen. 97, konec glasovanja, zavrnjeno. 98, začetek glasovanja, o predlogu spremembe 98, konec glasovanja zavrnjeno. 100. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 99. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj 102. Ashworth. Začetek glasovanja, konec glasovanja. Zavrnjeno. 103. Gladfelder. Začetek glasovanja, konec glasovanja. Sprejeto. Sledi glasovanje o kompromisnem predlogu 12. Začetek glasovanja o kompromisu 12. Konec glasovanja. Ta kompromisni predlog je sprejet. Kompromis sedem. Začetek glasovanja o kompromisnem predlogu sedem. Konec glasovanja. Kompromisni predlog je sprejet. Sedaj kompromisni predlog osem. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto. 118, Hollywood in drugi, začetek glasovanja 118, konec glasovanja, zavrnjeno. 117, Jegle, začetek glasovanja 117, konec glasovanja, sprejeto. 122 začetek glasovanja, konec glasovanja, sprejeto. Predlog spremembe 123. Predlog spremembe 123. Začetek glasovanja, konec glasovanja, sprejeto. 124. Začetek glasovanja, konec glasovanja, zavrnjeno. 125. Glasujte, prosim. 125. Konec glasovanja, zavrnjeno. 126. Glasujte, prosim. Sprejeto. 128. Nikolisku. Začetek glasovanja konec glasovanja sprejeto. 127, začete glasovanja. 127, sprejeto. Kompromis 13, začete glasovanja o kompromisnem predlogu 13, konec glasovanja. Sprejeto. 35. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprijeto. 136. 136. Konec glasovanja. Sprijeto. 140. Dans 140. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 15. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Kompromis 15 je sprejet. 145 dan čila začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto. 146 skota. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto. 147. Konec glasovanja sprejeto. Sedaj pa kompromis 9. Kompromis 9. Začetek glasovanja o kompromisnem predlogu 9. Konec glasovanja sprejeto. 157 hostling, 157, konec glasovanja o tem predlogu, 157 zavrnjen. 159, Nikolisko začete glasovanja o 159. Konec glasovanja. Sprijeto. Kompromis 11. Kompromis 11. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali konec glasovanja? Sprijeto. Kompromis 10 v dveh delih. Prvi del, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del, glasujte prosim. Kompromis 10, glasujte. Sprejeto bi rekel ja. Ne, oprostite, ne. To je zavrnjeno. Albert Dis je odločilen glas. Kompromis deset, drugi del je zavrnjen. Sedaj pa sledi eh, 171 Nikolesku. 171, glasujte prosim, konec glasovanja, zavrnjeno. 173.

180, Dante in drugi. Glasujte, prosim. 180. Chiusa la votazione successiva. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 181 McGuinness, začetek glasovanja. Dobro sprejeto. Sedaj pa glasujemo o predlogih sprememb eh, odbora za okolje. Začeli bomo z predlogom spremembe 2. Začete glasovanja o amantmaju 2 iz odbora za okolje. zavrnjeno. Predlog spremembe 3. Glasujte, prosim. Začite glasovanja. Konec glasovanja zavrnjeno. Predlog spremembe 7. Predlog spremembe 7. Odbora za okolje. Začite glasovanja. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 8, 8, začetek glasovanja o predlogu spremembe 8. Konec glasovanja, sprejeto. 9. Glasujte, konec glasovanja, sprejeto. 10. Začetek o začetek glasovanja o amandmaju 10, konec glasovanja. Zavrnjeno. 11. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. 14. Glasujte, prosim. Konec glasovanja sprejeta. 16. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto. 17. Začetek glasovanja o predlogu spremembe 17. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 18 začetek glasovanja o amenmaju 18, konec glasovanja. Zavrnjeno. 20, začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprijeto. 21, glasujte prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno dvaindvajset glasujte prosim zavrnjeno triindvajset glasujte ista večina zavrnjeno štiriindvajset glasujte prosim zavrnjeno šestindvajset glasujte, konec glasovanja. Zavrnjeno. 27, začetek glasovanja. Zavrnjeno. 29, začetek glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa sledi glasovanje o amandmaju 33, konec glasovanja zabrnjeno, 34 zavrnjeno, 35 začetek glasovanja o predlogu spremembe, 35 zavrnjeno, sedaj pa glasujemo o celotnem predlogu, ki je bil sedaj tako uh, dopolnjen. Torej, končno glasovanje konec glasovanja. Sprijeli smo to poročilo in čestitke poročevalki gospi Sarbu. Dove andiamo? Uh, prossima volta. Questo. Sì. Riposatevi un attimo che ripartiamo col voto. Torej, trenutek nadaljuj, nadaljevali bomo z glasovanjem. O zeleni knjigi komisije z naslovom o varstvu gozdov in informacijah o stanju gozdov v EU, kako pripraviti gozdove na podnebne spremembe. Pripravljalec mnenja je podpredsednik odbora Nikolisku. 112 amandmajev je bilo vloženih. Poročevalec in poročevalci v senci so pripravili kompromisne predloge. Naše mnenje naj bi bilo zelo reprezentativno in bi zrcalilo, odražalo različne vidike. Torej, tu sodelujemo z odborom za okolje. Torej, predlogi sprememb, ki jih bomo danes izglasovali, bodo vključeni v končno poročilo. Najprej eh, dajem besedo poročevalcu gospodu Nikolisku in potem bomo takoj glasovali. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Želel bi se samo zahvaliti vsem tistim, ki so vložili predloge sprememb eh, v zvezi z mojim poročilom, zlasti pa poročevalcu v senci Mislim, da smo na podlagi pogajanj uspeli pripraviti uravnotežene kompromisne predloge sprememb, ki odražajo eh, mnenje našega odbora. Ne na zadnje pa bi se želel zahvaliti tudi sekretarjatu, ki mi je eh, v veliki meri pomagal pri pripravi poročila. Hvala. Bene, Hvala. Eh, sedaj pa začnemo z glasovanjem kompromisni predlog 1. Začetek glasovanja. Kje je dal indikacijo di voto pri grupe SND, no če ne so? Torej, kdo bo za SND, za skupino SND, uh, eh, dal znak, kako je treba glasovati, očitno ni nikogar. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja, kompromisni predlog 1 je sprejet. Kompromisni predlog 2 začetek glasovanja o kompromisnem predlogu 2. Konec glasovanja. Tudi ta predlog je sprejet. Sledi predlog spremembe 10. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto. 11. začetek glasovanja o predlogu spremembe 11. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja zavrnjeno. Predlog spremembe 12. Konec glasovanja o. Amanmajo 12. Zavrnjeno. 13. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto. 17, začetek glasovanja, konec glasovanja, sprejeto. Konec glasovanja. Predlog spremembe 17 je sprejet. 19. 19 predlog spremembe 19, konec glasovanja. Sprejeto. 20. Začetek glasovanja. Konec glasovanja o predlogu spremembe 20. Sprejeto. 21. 21. Začetek glasovanja konec glasovanja o točki 21 sprejeto. Votiamo il compromesso 3. Compromesso... Kompromis 3. Konec glasovanja o kompromisu 3. Torej... Andiamo l'emendamento 3. Potem amandma 30. Predlog spremembe 30. Konec glasovanja o predlogu spremembe 30 sprejeto. 32. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj predlog spremembe 33. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 34 začetek glasovanja, konec glasovanja, zavrnjeno. Kompromisni predlog 4. Glasujte, prosim. Konec glasovanja, kompromisni predlog 4 je sprejet. 43. Začetek glasovanja o predlogu spremembe 43. Konec glasovanja sprejeto. 45. Predlog spremembe 45. Glasujte, prosim, konec glasovanja. Ta predlog je zavrnjen. 46. 46 ste vsi glasovali. Zavrnjeno. 47. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? 47, ta predlog je sprejet. 48. Ste vsi glasovali o predlogu spremembe 48? Predlog je sprejet. 50. Torej začete glasovanja o predlogu spremembe 50. Herans in drugi konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj glasujemo o kompromisnem predlogu 5. Glasujte, prosim. Konec glasovanja o kompromisnem predlogu 5. Sprijeto. Sedeminpetdeset. Glasujte, prosim. Tjudanta. Konec glasovanja pa še 57. predlogu spremembe? Ne, to moramo ponoviti. Začetek glasovanja o predlogu spremembe 57. Matjo Danta. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj 58. Predlog spremembe 58. Začetek glasovanja konec glasovanja. Zavrnjeno. 61 sikirski. Začetek glasovanja o predlogu spremembe 61. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 6. Glasujte, prosim. Konec glasovanja o kompromisu 6. Sprijeto, sprijet je ta predlog. 66, začetek glasovanja. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 67. Glasujte, prosim. konec glasovanja zavrnjeno. Kompromisni predlog sedem. Začetek glasovanja. Ste vsi glasovali. Kompromis sedem je sprejet. 74. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 75. Ste vsi glasovali o predlogu spremembe 75? Konec glasovanja in ta predlog smo sprejeli. 76. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali o predlogu 76? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj 77. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali o predlogu spremembe 77 zavrnjeno. 78. Ste vsi glasovali o predlogu 78? Sprejeto. 79. ste vsi glasovali o predlogu spremembe 79. Konec glasovanja zavrnjeno. Oziroma, sprejeto se opravičujem. 80, ne, 83, Dančila, začetek glasovanja o predlogu spremembe 83. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 8. Začetek glasovanja. konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 9. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 10. Glasujte, prosim. Sprejeto. Kompromis 11 začetek glasovanja, konec glasovanja o kompromisu 11, ta predlog je sprejet. Amandma je sprejet. Dobro, potem pa prosim, da nastavno dvigneš roko, če aparat ne deluje. 107. Glasujte, prosim. 107, konec glasovanja, sprejeto 108, Luis Paulo Alves. Glasujte prosim, 108, konec glasovanja, zavrnjeno 109, 109, začetek glasovanja, sprejeto. 112, Sikirski, začetek glasovanja, se vsi strinjate z 112. Ja, to je sprejeto. Sedaj pa glasujemo o tem predlogu, torej o celotnem predlogu. Glasujte, prosim. Aperta la votazione. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Čestitamo pripravljalcu mnenja, gospodu Nikolisku. Allora, adesso colleghi, colleghi. Kolegice in kolegi. Vabbè. Kolegi, abbiamo un altro punto. Kolegice in kolegi, na dnevnem redu je še ena točka, ki jo moramo obravnavati danes do povdan. Kot sem povedal na začetku današnjega sestanka, bomo preložili deseto točko na eh, sedemnajsto uro popovdan, ker uh, George Lajna sedaj še ni tu in bo prišel šele popovdan. Tako da bomo danes dopovdan še obravnavali točko 11. Kmetijstvo EU in mednarodna trgovina. Naša Naš poročevalec Georgos Papastamkos je že tu. O tem hočem vas opozoriti, kolegice in kolegi, da so mednarodni trgovinski sporazumi in liberalizacija eh, Eh, trgovine z kmetijskimi izdelki, da to močno vpliva na Evropsko unijo in zato se moramo ukvarjati s to temo in moramo zagotoviti, da bo Evropa ostala konkurenčna, predvsem tudi kar zadeva kakovost, kar zadeva zdrava, zdrava živila. Tako pri, moramo pa upoštevati tudi socialne vrednote, ki so vključeni v evropske izdelke. Uh, Eh, iz, od drugot prihajajo tudi izdelki, ki vodijo do izkrivljanja eh, trga in razen tega se tudi naši izdelki soočajo z ovirami pri izvozu. Zato se mi zdi, da potrebujemo večjo konvergenco na mednarodni ravni, predvsem kar zadeva socio-okoljske, družbeno-okoljske standarde. Mnogo amandmajev je bilo vloženih na to poročilo. Zahvaljujem se gospodu Papastankosu za, za delo. Uh, gospod Roel Christaut, eh, gospa Roel Christaut, ki je eh, pripravljavka mnenja uh, odbora INTA, sicer je še ni v tej dvorani, ampak bo prišla po uh, 52. členu poslovnika našega odbora uh, sodeluje pri pripravi tega poročila. Sedaj pa dajem besedo Georgosu Papastamkosu in ga prosim za predstavitev tega poročila. Najlepša hvala gospod predsednik. V celoti se strinjam z vašimi uvodnimi ugotovitvami, ko gre za vsebino tega poročila. Zahvaljujem se kolegicam in kolegom za vse predloge sprememb, ki so jih vložili. Skupno sem dobil 127 predlogov sprememb. Po mojem mnenju je moč ugotoviti, da kar gre za, ko gre za glavne točke, je mnenja moč združiti. Seveda bom sam predložil nekaj temeljnih predlogov spremen, predlagal, da nekaj teh združimo, da bo besedilo bolj jasno in jedrnato. Naj torej najprej omenim nekatere predloge sprememb, ki uvajajo nove ugotovitve, nove elemente v tem poročilu. Gre za predloge sprememb, ki jih podpiram. Za katere predloge spremembe gre? Tako jih bom naštel, to so ti predlogi sprememb, ki jih v celoti podpiram. Gre za tiste predloge sprememb, ki poudarjajo, nujo po zagotavljanju eh, nadomestil evropskim kmetovalcem, ki jih eh, prizadevajo trgovinski sporazumi s tretjimi državami. Gre tudi za predlog spremembe, ki se nanaša na trgovinske sporazume v o, najbolj oddaljenih eh, območjih. V teh predlogih sprememb avtori vabijo komisijo, da naj uvede reforme za bolj primerne eh, vhodne cene sadja in zelenjave, zlasti ko gre za najbolj problematičen sporazum med EU in Marokom. Gre za eh, predloge sprememb, ki se nanašajo na trgovanje z bananami, pa tudi predlog spremembe, ki vabi komisijo naj zagotovi posebne eh, trgovinske, avtonomne trgovinske preferencijale za Pakistan v obliki, eh, avton, v obliki eh, pomoči v hrani, tudi ko gre za bioetanol. Potem predlogi sprememb, ki se nanašajo na zagotavljanje simetričnih koncesij v okviru prostotrgovinskih sporazumov, ki so sklenjeni v okviru Eh, svetovne trgovinske organizacije z tistimi državami, ki imajo velike proizvodne in izvozne zmogljivosti na eh, področju kmetijstva. Šestnajst eh, avtorjev je pripravilo poseben predlog sprememb, ki se nanaša na sestavine tobačnih izdelkov. Potem gre za predloge sprememb, ki vabijo komisijo, da naj aktivno uporablja inštrumente oziroma orodja, ki so predvideni v okviru STO za uh, odpravljanje neupravičenih trgovinskih ovir, ki jih uh, uveljavljajo tretje države za izvoz kmetijskih eh, pridelkov iz Evropske unije. Tukaj zlasti povdarjamo, kateri so pozitivni elementi eh, sporazuma med EU in Južno Korejo. In tukaj proš, prosimo za več informacij ter izražamo nekaj eh, skrbi v zvezi z pogajanji med EU in Kanado. Vem, da je gospa Jeger tudi zagotovila nekaj konkretnih eh, informacij v zvezi s tem. Mislim, da je sedaj naš odbor, tisti, ki se mora zauzemati za standarde in specifikacije za proizvode, ki se izvažajo iz Evropske unije. V svojem uh, osnutku poročila poudarjam, da moramo uporabljati ekvivalentne specifikacije, ko gre za ugotavljanje združljivosti. Nekateri kolegi oziroma kolegice so zahtevali tudi, da uveljavimo enake zahteve, ko gre za področje varovanja okolja, dobrobit živali in eh, v zvezi z nekaterimi drugimi vprašanji. Mislim, da je tukaj najbolje uporabiti izraz ekvivalentni, ustrezni, ne pa isti pogoji. Zakaj? Zato, ker ne morejo biti enaki isti. Mislim, da moramo najti tudi formulacije, ki bodo vključile vse elemente uh, eh, uloženih predlogov sprememb. In na koncu, tako kot ste vi ugotovili, gospod predsednik, tudi sam menim, da je treba zagotoviti sodelovanje med našim odborom in odborom INTE v, v skladu s 50. členom pogodbe. Eh, mnenje odbora INTE bo na glasovanju, torej odbor INTE bo o tem predlogu eh, poročila glasoval danes opovdne in mislim, da se morajo resnično oni ukvarjati s tistimi področji, za katere je odbor INTE pristojen. Hvala predsednik, hvala kolegice in kolegi. Ob koncu naj se še enkrat eh, zahvalim vsem kolegicam in kolegom, ki so ustvarjalno prispevali k oblikovanju tega poročila. Ti eh, predlogi sprememb so zelo produktivni in bolj ali manj vsi ti so vključeni v dokončnem poročilu. Hvala. Jorgos, grazie. Hvala, Jorgos. To je bilo eh, odlično opravljeno delo. Čakamo na gospoda Kvistavta, ki ga še ni tu, dokler čakamo na to, bomo eh, začeli razpravo o tem, kar nam je povedal gospod Papa Stamkos. Začel pa bo gospod Mato. Muy breve, para mí. Najlepša hvala, gospod predsednik. Zelo na kratko se bom zahvalil kolegu Papa Stamkosu in želim mu veliko sreče pri tem poročilu. To poročilo je dobro, naloge, ki smo jih imeli, niso bile enostavne, kajti eh, morali smo upoštevati zelo raznolika pestra mnenja. Veste, da sem sam zlasti kritičen, ko gre za prosto eh, trgovinske sporazume, zlasti za stroškovno stran le teh ti sporazumi imajo zelo resne, težke posledice za določene sektorje in za našo trgovino. Zato moramo biti previdni. Ena od tem, o kateri smo eh, se pogovarjali, je to, da se slabo pogajamo z partnerji. Seveda, bolje se pogajamo, manj bo treba popuščati trgovinskim partnerjem. Eh, gre torej veliko krat za slabo izpogajanje eh, sporazume, in tukaj moramo eh, popuščati in eh, tako Španija kot eh, moja poslanska skupina ELS želimo, da je, da je potrebno oziroma želimo, da se bolj resno pogajamo za partnerji in da pri tem ustrajamo na očkodninah celo vrsto konkretnih eh, predlogov sprememb imamo v zvezi s tem, nekaj jih bo verjetno še treba vložiti. Zakaj? Zato, da bo postalo jasno, da v prihodnosti takšne prostotrgovinske sporazume moramo bolj resno zastaviti, da bomo zagotovili nadaljnje ustrezno delo našim kmetovalcem in da bomo eh, lahko ugotovili, katere so slabe plati določenih eh, eh sporazumov v zvezi s posameznimi sektori. Zato smo pripravili eh, kompromisni predlog spremembe. Mislim, da je ta dober. Mislim, da moramo v našem odboru predvsem se zavedati tega, da moramo ustvariti jasne pogoje in okoliščine tudi, kar zadeva obmejna ali oddaljena območja. To je nekaj, na kar moramo skrbeti vsak dan. Mato, molto, mol... Hvala, gospod Mato. To sporočilo je bilo zelo jasno in tudi v skladu s tem, kar je povedal poročevalec. Pa, pa Stamkos, eh, gospod Rajnjo. Hvala, tudi sama se zahvaljujem poročevalcu za odlično upravljeno delo. videti je, da je treba še marsikaj uh, razčistiti glede na veliko število predlogov sprememb. Mislim, da so se pogoji, ko gre za pogajanja v okviru STO, v veliki meri spremenili. Sedaj nekdanje manjše in eh, manj vplivne države postajo bolj močne, pritiskajo na nas in pri teh pogajanjih moramo znati obraniti Eh, kmetijske interese Evropske unije. In tako Evropski parlament kot naš odbor lahko tukaj eh, imamo svojo vlogo. Spričo tega je pomembna presoja posledic posameznih pogajanj v kmetijskem sektorju in to preden eh, pogajanja pripeljejo do podpisa sporazumov. Seveda pa ne moremo reči, da se hočemo čisto izključiti. Konec koncev obstaja veliko držav, ki so zainteresirane za uh, trgovanje z nami. Če bi prišlo do blokade pogajanj, bi mi bili tisti, ki bi izgubili. Zato mislim, da mi moramo zahtevati uh, eh, so udeležbo v pogajanjih, zahtevati, da ne pride do uh, blokade. Ustarajati moramo sicer na naših standardih, vendar če hočemo sto odstotno trmasto jih uveljaviti, se mi zdi, da ne bomo prišli daleč. Moramo torej biti bolj pragmatični in moramo razmisliti o tem, kako lahko za naš trg ohranimo visoke standarde, istočasno pa ne uh, popustiti toliko, da bodo naši kmetovalci izgubili trg. Hvala. Honorevole Rodust. Poslanec Rodust. Oh, hvala, gospod predsednik. Tudi jaz se zahvaljujem eh, poročevalcu za poročilo, pa tudi kolegicam in kolegom, ki so vložili veliko eh, število predlogov sprememb. Kot je sam poročevalec povdaril, mislim, da je treba zagotoviti koherentnost različnih politik. Sektor kmetijstva, kot mi vedno znova povdarjamo v našem odboru, mora biti tisti, ki eh, ne bo naredil največ eh, koncesij popuščan v zadnjih fazah eh, pogajanj. Še nekaj pa je ostalo odprto. Namreč moramo zgraditi pošteno svetovno trgovino, pošteno in pravično tako za naše kmetovalce, kot tudi za pridelovalce iz tretjih držav. Mislim, da pogajanja v STO tukaj morajo biti uh, uspešna bilateralni sporazumi, mislim, da niso ravno nekaj, kar spodbuja pravično in pošteno pogajanje. Pomembno je še nekaj. Evropska unija mora svoje izvozne subvencije v celoti odpraviti, da ne bomo imeli negativnega izkrivljanja trga zlasti v najmanj razvitih državah. Paziti moramo, da bodo lokalne in regionalne kmetijske strukture ostale ohranjene, da naše pogajanja ne bodo negativno vplivala na, na nje. In mislim, da je treba eh, tudi povdariti zagotavljanje hrane za vse svet. Po eni strani je seveda samo po sebi razumljivo, da Eh, bomo v Evropsko unijo iz tretjih držav uvažali tiste pridelke in proizvode, ki ustrezajo istim standardom, kot veljajo za pri nas narejene proizvode. Ne morejo evropski proizvajalci pri eh, svojem delu izpolnjevati visoke standarde, ki so eh, dragi, istočasno pa bi jih ogrožali nižje kakovostni pridelki in izdelki, ki prihajajo na naš trg. Ne smemo torej uporabljati različnih meril. Ne samo s stališča eh, kmetijskega pridelovanja je to pomembno, to je pomembno tudi stališča evropskega potrošnika, ki hoče imeti kakovostno, eh, vis, visoko kakovostne proizvode in pridelke. Kar zateva standarde pri varovanju okolja, eh, varovanju potrošnikov, varovanju živali, mislim, da so tu eh, tista področja, kjer morajo standardi biti enaki. In mislim, da moramo v okviru pogajanj v STO razrešiti ta problem. Eno od naših eh, glavnih ciljev mora biti to, da izkušnje iz Dohe uporabimo za to, da zaključimo pogajanja v STO. Hvala. Hvala, tudi to je bilo zelo jasno. Elizabet Jegle, prosim. Hvala, gospod predsednik. In prisrčna hvala tudi kolegu Papa Stamkosu in vsem ostalim, ki so že danes pregovorili. Sama menim, da imamo dva partnerja, ki sta pred nami. Po eni strani so to tiste države, ki s katerimi imamo v tem trenutku predvsem eh, bilateralne sporazume ali pa jih eh, šele eh, se pogajamo o njih in tukaj mora komisija delovati zelo odločno. Po drugi strani pa imamo odprta vprašanja eh, interne narave v Evropskem parlamentu. Včeraj sem eh, v zvezi z bilateralnimi eh, trgovinskimi sporazumi v odboru eh, Inte sodelovala in mislim, da se moramo mi interno bolj znati pogovarjati med seboj, ko gre za različne poslance in, uh, in odbore. V pogajanjih s Kanado slišim, da vedno znova uh, pride ali do uh, Uh, ugotovitve, da je kmetijsko področje že izpogajano, ampak mi vemo, da je to zelo pomembno področje, ki ne more trpeti na račun pogajanj z, v zvezi z industrijskimi proizvodi. In če že govorimo o svojih standardih, kot je gospod Mato prej že rekel, lahko rečemo takole partnerjem. Evropski standardi so eh, takšni, kot so, dobri in vi sedaj se morate potruditi jih spoštovati. Ampak to ne more biti naš cilj. Ne more biti tako, da imamo tukaj en segment trgovine, in da po eni strani izvoz postavljamo v prvo uh, vrsto, potem, ko gre za kmetijstvo, pa, zago, pa pravimo, Evropski komisar za kmetijstvo mora zagotoviti proračunska sredstva, s katerimi bo zadovoljil naše kmetovalce. Kar zadeva uh, izvozna nadomestila, mislim, da jih je treba odpraviti. V zvezi s tem imamo celo vrsto predlogov sprememb in to hočemo že nekaj časa, ampak tukaj moramo zahtevati recipročnost. Ne more biti tako, da bomo mi vse manj podpirali naše kmetovalce, ampak vem pa, da drugi istočasno, naprimer ZDA, eh, vedno bolj podpirajo svoje kmetovalce, zlasti tiste, ki izvažajo svoje pridelke. Moramo torej eh, zahtevati, da so eh, ti pogoji vključeni v naše pogajanja. Veliko eh, predlogov sprememb je prišlo v zvezi s tem, hvala za nje. Naš cilj mora biti, da unaprej enakopravno smemo predstaviti svoja stališča in da ta stališča druga stran tudi upošteva, kajti na koncu koncev eh, bo potem parlament ali eh, pristal na te sporazume ali pa ne. In to velja za Korejo, za Maroko, za Mercosur. In tukaj, tukaj bo tudi zelo pomembno, to velja tudi za Kanado. Sveda lahko rečemo, no, vsaka država zase ni tako vis, veliko, ampak če seštejemo vse te bilateralne sporazume, so ti zelo, zelo pomembni za kmetijski sektor. In mislim, da moramo s tem uh, v mislih delati in mislim, da bomo z temi predlogi sprememb res dobili zelo uh, dobro poročilo na koncu koncev. Hvala, Elizabet. Podpredsednik Polson ima besedo. Najlepša hvala, gospod predsednik, in hvala lepa tudi gospodu Papastamkosu. Mislim, da je to dober začetek nečesa, kar bo zelo pomembno. Mislim, da stvar postaja resna, kajti vse več dvostranskih sporazumov imamo, kot je rekla gospa Jegle ti sporazumi se ne zdijo tako nevarni, če jih obravnavamo posamično, ampak mislim, da se moramo osredotočiti in to celo skoncentrirano na to, da bi dobili globalni sporazum, ki mu bomo lahko sledili vsi, torej ki ga bomo spoštovali vsi. Morda se sprva zdi, da bodo stvari težje, strožje, kot če imamo zgolj sporazum z Merkosurjem ampak po mojem mnenju s temi pogajanji, če dalje bolj izgubljamo tla pod nogami in če dalje več izgubljamo. Rad bi spostavil nekaj zelo resnega. Namreč Evropska unija bi morala biti radodarna, morala bi delovati solidarno. Zlasti, ko govorimo o kmetijstvu. Naprimer, v Afriki. To je celina, ki se trenutno resnično premika v napačni smeri. In mi smo njihova najbližja in najbogatejša soseda, zato bi morali biti na to zelo previdni. Ne bi smeli kar stati križem rok, temveč bi morali storiti vse, da bi preprečili ta uh, trend s tem, da izgradimo in oblikujemo trgovinsko in kmetijsko politiko, ki bo temeljila na radodarnosti. Na ko govorimo o vseh teh sporazumih, pa naj poteka prek STO pa ali naj bodo dvostranski, je ena stvar, ki mi je zelo pri srcu. Seveda gre vse skupaj za tukaj za blaginjo. Blaginja je tisto, na kar se osredotočimo. Zato moramo v tem mandatu parlamenta, po mojem mnenju, storiti več, ko govorimo o zaščiti dobrobitja živali. Tukaj moramo vzpostaviti posem novo arhitekturo za to politiko. Ne gre le za to, kaj menimo mi, kaj čutimo mi, kaj je etično, kaj je moralno in tako naprej. Mislim, da bi tukaj morali imeti znanstveno podlago za politiko, ki jo oblikujemo. Le s to vrstno znanstveno podlago bomo imeli kakršnokoli možnost, da ustvarimo in uh, poskrbimo za zaščito živali, ki bo delovala tudi v mednarodnem kontekstu kajti malce levo je, ko govorimo vse čas o evropskem kontekstu, vse čas uh, tulimo v svoj rok, pravimo, ja, mi smo prijazni do naših živali, naših uh, prašičev, naših krav. To je pomembno za javno zdravje in za razvoj tudi v globalnem kontekstu. Dobrobit živali in zdravje živali morata biti zelo jasno povezana s politikami javnega zdravja, tako da bomo to zagotovili na veliko strožji način, kot uh, je trenutno kot velja trenutno. Skratka, potrebujemo na eni strani globalni mednarodni sporazum, delovati moramo solidarno z najrevnejšimi ljudmi na tem svetu in kot tretje moramo začeti tudi se premikati proti skupni zakonodaji ta zakonodaja pa mora biti takšna, ki jo bomo lahko spoštovali tudi v mednarodnih trgovinskih pogajanjih. Hvala. Hvala, gospa Polson. Jar in potem Meginas. Äh, Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa tudi gospodu Papastamkosu za to poročilo, ki se meni zdi izredno pomembno. Še nekaj bi imel nek, uh, pripomb namreč. Uh, veliko predlogov sprem gre v pravo smer. Seveda pa je moja opomba tukaj ta poštena svetovna trgovina. Najboljši sporazum bi bil seveda globalni sporazum. Dvostranski ali večstranski sporazumi so le druga najboljša rešitev. Mislim, da tukaj moramo storiti vse, kar moramo, da ne bi popuščali pri naših prizadevanjih, da sklenemo globalni sporazum najboljši trgovinski sporazumi so po mojem mnenju vedno tisti, ki ne zahtevajo enih nadomestil. Seveda tukaj pogrešam določena prizadevanja, tudi zaščite, uh, več uh, aktivnosti znotraj Evropskega parlamenta po eni strani dobivajo eni šopke, po drugi pa, ki se morajo izpogajati za nadomestila, so vedno tisti ta slabi. Vsaj pri nas tako velja. V interesu naših evropskih kmetov moramo si prizadevati za ta nadomestila, kajti če gre za finančne izravnave, potem ti sporazumi niso več tako zavezujoči. Seveda pa bi bilo najlepše, če bi imeli takšne sporazume, ki sploh ne bi bili povezani z nobenimi nadomestili. Mislim, da bomo morali vsekakor pa privoliti v ta nadomestila, če želimo, da bo naše evropsko kmetijstvo ostalo. In še nekaj bi povedal. Kadar imamo proizvode, kmetijske proizvode, ki jih uvažamo, morajo vsekakor tudi spolnjevati enake standarde, tudi okoljske standarde, kot veljajo za evropske kmete. Tudi mi bi morali pa seveda tudi znotraj Evropske unije, če, bo, če dalje bolj paziti na to, ko sprejemamo nove standarde, ko sprejemamo nove norme, da tudi preučujemo, ali so te norme takšne, ki so priznane tudi drugot in ki delujejo tudi drugot. Kajti uh, Mi nismo otok blaginje, delujemo po vsem svetu in trgovina deluje svetovno. Zato tudi pri normah in standardih moramo tudi preučiti, kaj vse počnejo drugi narodi na tem svetu. Najlepša hvala. Grazie, hvala, gospod Jarek, gospa Meginez. Hvala, gospod predsednik, in hvala tudi poročevalcu, gospodu Papastankosu, za to poročilo. Imam specifični predlog spremembe in upam, da ga boste lahko upoštevali. Gre za oceno vpliva. In ni prav, da imamo neko globalno zastarelo poročilo komisije. Bolj spec sektorsko specifične dokumente potrebujemo in še tam zelo podrobne ocene vpliva. Tukaj se. Eh, na, navezujem zlasti na sektor govedine. Kar zadeva nadomestila, opazujem, da tisti, ki so sprejeli nadomestila za reformo sektorja sladkorja, ne morejo več uh, gojiti sladkorne repe. Mislim, da so nadomestila zdravilo z grenkim priokusom, kajti s tem izgubiš celotno podjetje, celotno panogo v nekaterih državah. In bodimo si kar na jasnem. Sodelujem pri pogajanjih o proračunu za naslednje leto v imenu odbora za kmetijstvo v tem parlamentu. Odkot bodo prišla ta nadomestila, če imamo tako hude omejitve našega proračuna? Tretja stvar obstaja politična imperativa za Evropsko unijo. Mi moramo biti resnično resni, ko govorimo o, o varni preskrbi s hrano. Sicer pa lahko kmetijstvo kar opustimo. Imeli smo dolgo razpravo o varni preskrbi s hrano. To me zadovoljuje, ampak če naj bi se začeli zanašati na proizvajalce iz tretjih držav, potem ti lahko tudi kmalo ustavijo svoj izvoz. In takrat se bomo mi znašli v zagati. Znova tukaj želimo meniti sektor sladkorja, kajti ne dobimo, ne moremo dobiti takšne količine in kako eh, kakovosti sladkorja, kot bi jo potrebovali. Enaki problemi bodo pred nami naslednje leto, tako da tukaj imamo pomembno vprašanje, ki nas bodo doletela naslednje leto. In še nekaj, eh, pa bom kar nekoliko stroga. ob glasovih in o proračuni govorimo tudi o standardih dobrobiti živali in seveda sprejemam uh, zaskrbljenost gospod Paulson glede dobrobiti živali, ampak mislim, da evropskih potrošnikov ne skrbi tako visoka raven dobrobiti živali, kot to včasih trdimo mi. Mislim, da včasih preveč poslušamo lobistom za, človek, za živalske pravice, za pravice živali, ki ne odražajo resnično teh mnen, kot jih poslušam od potrošnikov z nižjimi prihodki. In mislim, da je treba to povedati na glas in braniti to stališče. Namreč o tem odboru skušamo obravnavati kronični položaj proizvajalcev jajc v Evropski uniji. Bila sem članica in, uh, parlamenta, ki sem glasovala uh, proti obogatenim kletkam. Sedaj bi glasovala proti in to povem jasno in glasno, kajti sistem deluje, proizvaja jajca, ki so dobre kakovosti in ki so tudi cenovno dostopna. Sedaj bomo porabili milijarde evrov po vsej Evropski uniji, da bomo spoštovali zakonodajo dobrobiti, ki pravzaprav pomeni ogromne stroške. Nemški kolegi vedo, kaj se je zgodilo v njihovi državi. Bili so zgled v Evropi, te standarde so peljali pred vsemi ostalimi, proizvodnja pa je padla in to pomeni, da sedaj uvažajo jajca iz drugih držav, kjer jajca um, še vedno nastajajo v kletkah. Bodimo si glede teh stvari na jasnem. Če se ne bomo s temi temami uh, ukvarjali bomo krizo le še poglobili. Eh, seveda moramo biti previdni glede našega ravnanja z živalmi, ampak bodimo tudi razumni pri tem. Našo eh, hrano eh, izvažamo zaradi tega, ker naše proizvajalce davimo z predpisi in pravili, ki si jih naši državljani, po mojem mnenju, ne želijo. Eh, er Najlepša hvala, gospa McGuinness. Gospod Des ima zdaj besedo. Ja, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Vesel sem, da je kolega Papastamkos pripravil to poročilo. Hvala, Gorgios, ker vem, da je s tem to poročilo v dobrih rokah. Ne bi želel vsega ponavljati, le izpostaviti še enkrat ene stvari podpiram tiste, ki pravijo, da bi morali ocino vplival izvajati bolj dosledno. To je zelo pomembno in tukaj se strinjam z gospod Paulson in drugimi. Bolje bi bilo, če bi se nadaljevala pogajanja iz Dohe in če bi znotraj svetovne trgovinske organizacije prišli do večjih rezultatov, kot pa da sedaj sklepamo dvostranske sporazume, kajti po mojem mnenju bo s temi sporazumi Evropsko kmetijstvo izgubilo več kot pa bi lahko pridobili sporazum v okviru STO. Poleg tega bi nekoliko nasprotoval gospe Paulson, namreč pravite, da bi morali biti bolj radodarni do Afrike, ampak saj smo že najrevnejše eh, države sveta lahko eh, izvažajo v Evropo vse razen orožja. Prav na afriški celini imamo veliko tovrstnih držav in že danes imamo 90 odstotkov Eh, oziroma uvažamo 90 odstotkov eh, afriškega izvoza. Smo tista kmetijska regija sveta, ki izkazuje največ solidarnosti eh, z Afriko in vemo, da imamo velike probleme v Afriki, naprimer v Zimbabve, ampak to je problem, ki je nastal tam. To ni problem um, evropske kmetijske politike. Skratka, razlogi za to so drugot, to je nastala regija lakote in bojim se, da se bo to preneslo tudi na druge področja. To, kjer ne, kjer ne smemo pristati na kompromise, pa je varnost živil. Tukaj moramo biti hvaležni Elizabeti Jekle in uh, tudi drugim kolegicam in kolegom. Namreč tukaj se zelo trdo pogajamo. Ni logično, da bi v Evropi prepo, prepovedovali fitosanitarna sredstva, ker bi bila škodljiva za potrošnike, kajti potem ne smemo sprejemati proizvodov iz tistih držav, kjer uporabljajo prav ista fitosanitarna sredstva. Zagotoviti moramo kakovostno zaščito in v prihodnje bomo imeli to nalogo, da zagotovimo kakovost izdelkov izven Evropske unije. Tisti, ki eh, izvažajo izdelke k nam, morajo pač spoštovati enake standarde. To, to moramo zahtevati pri živilih in morda še v večji meri kot zdaj. Kar zadeva dobrobit in zaščito živali, bi želel reči še to. Včasih ne zaupam v polni meri v nekatere organizacije, ki se zazemajo za zaščito živali v Evropi. 20 let že poslušam o prevozu žive živine v Libanonu. Zdaj je ta tema že nekaj let potihnila ta prevoz sedaj poteka iz Libije in iz Avstralije in nisem prepričan, da tam zdaj spoštujejo takšne standarde za zaščito živali, kot smo jih zahtevali mi. Kljub vsemu pa so te organizacije za zaščito živali potihnile. Zato so po mojem mnenju te organizacije neverodostojne. Tako da moramo posuti nekoliko soli na rane in povedati, da Ni dovolj, če samo grajamo našo eh, ravnanje z živalmi, hkrati pa ne zahtevamo, da bi se uh, ti standardi prenašali tudi na druge države. Hvaležen sem gospodu Papastamkosu za to poročilo in upam, da bomo uh, delovali vsi skupaj v interesu evropskih kmetov. Tak, des, er- Hvala lepa, gospod Des. Zdaj pa gospod Nikolson. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. To je zelo pomembno področje, o katerem danes razpravljamo. In uživam pravzaprav v razpravi, ki je tekla do zdaj. Zahvaljujem se gospodu Papastamkosu za odlično poročilo, ki nas pelje po pravi poti. Mislim, da moramo prepoznati, da dokler ne bomo imeli dogovora znotraj STO, da se bodo pač odvijala dvostranska pogajanja. Ali nam je, bi bilo bolje, če bi imeli dogovor znotraj STO, ki bi ga lahko podprli vsi, ali pa bi še naprej imeli individualne sporazume med Evropsko unijo in drugimi eh, državami. Verjetno bo to šele takrat bolj stvar debate, kajti dvostranska pogajanja so sicer lahko pozitivna, vendar za koga? Moje mnenje je, da pogajanja se ne iztečejo vedno zelo pozitivno, kar zadeva kmetijstvo. Kmetji so zelo pogosto žrtev pogajalcev in to je eden največjih strahov, ki jih imam sam in verjetno tudi mnogi drugi. Namreč, da so kmeti vedno tisti, ki plačajo najvišjo ceno za dobrobit drugih. Nekateri se spomnimo razprave o brazilski govedini in o možnosti sporazuma s Merkosurjem, kaj bi to prinesel. Seveda pa so se stvari od takrat premaknile naprej in čeprav vem, je sedaj cena govedine v Braziliji enaka ceni govedine v Evropski uniji. Torej, to se je dramatično spremenilo od tlej. Stvari se torej spreminjajo, nič ne ostane enako. In to je ena od težav, s katerimi se spoprijemamo. Področje, kjer pa sem zaskrbljen je, eh, so tudi standardi. Standardi, ki jih izvajamo tukaj, morajo veljati tudi za vsakršen ovoz v Evropsko unijo. Torej, če avtomobila, ki ne spolnjuje naših standardov, ne sprejmemo Evropsko unijo, zakaj bi sprejemali sadje, ki ne zadošča našim standardom? To je stvar, ki jo moramo zelo jasno povedati tistim, ki se pogajajo če enkrat prečkajo to mejo, jim bomo nasprotovali. Mislim, da je treba to jim jasno povedati, preden sploh začnejo. Skratka, tukaj ne boste dosegli svojega, če boste šli po tej poti. Merit McGuinness je predstavila zelo zanimivo temo za razprave. In glede tega mislim, da lahko vsi bolj ali manj se strinjamo, da ima prav tukaj lahko govorimo tudi o drugih področjih, kot so le dobrobit živali, tudi okoljski vidiki so enaki. Samo govoriš o eh, zeleni birokraciji, prej smo govorili o birokraciji nasploh, sedaj pa mi komisarji pravijo, da so se da se je pet tisoč ljudi odzvalo na njihov predlog o kmetijstvu samo z vidika, da bi moral biti stebr ena bolj zelen. Skratka, kaj? 5000 ljudi se je odzvalo, sedaj pa bomo kar tako izpolnili njihova pričakovanja in potrebe. Ne. Kot Mirjet pravi, se moramo vrniti k osnovi. Marsikdo si danes ne more sploh privoščiti, da bi kupil hrano, ki se proizvaja. Izvajamo postopke ki smo jih izglasovali tudi v našem odboru, torej jih moramo, torej jih moramo izvajati. Uh, vendar pa vemo, da bo zaradi tega do leta 2012 ogromno milijonov jajc, ki bodo zaradi teh postopkov morala biti uničena. Po drugi strani pa imamo ljudje, ki stradajo, ki bi bili veseli teh jajc. Potem pa bo prišla komisija in bo rekla, jo, poredni fantek ali punčka, dobil boš kazen. Eh, v višini 5000 evrov. To ni dovolj. Poslušamo kolege iz Nemčije in od drugot, ki so izvedli to eh, zakonodajo in ni prav, da se daj plačujejo kazen, ker so bili tako pridni. Storili so to, kar se od njih zahtevalo pred vsemi ostalimi. Torej, bili so pred celotnim procesom. Vstopamo v novo dobo in potrebujemo tudi novo realnost glede tega, kam želimo iti. To je ta glavni izziv in mislim, da bo razprav na to uh, podro, na, te, na to temo še veliko tudi v prihodnje. Eh, Hvala lepa, gospod Nikolson. Gospa Patravnevus ima sedaj besedo. Obrigada, senhor presidente. Uh, eu queria aqui uh, reiterar tudo o que. Hvala, gospa predsedujoča. Uh, želim povdariti, da vse, kar je bilo povedano, v bistvu se z vsem strinjam, da potrebujemo konkretne, učinkovite ukrepe, da se ustvari konkurenčnost med kmetijskimi proizvajalci v Evropi in drugot po svetu. V glavnem se je govorilo o eh, varstvu narave, o zaščiti živali, to bi lahko tudi še razširili na eh, ustvarjanje standardov, spostavljanje standardov za evropsko kmetijsko proizvodnjo. Vemo, da drugi tih ukrepov ne spoštujejo, kljub temu pa lahko izvažajo v Evropsko unijo. Želim se pridružiti vsem, ki so govorili pred mano sicer da je pomembno, da izvajamo pritisk na Evropsko komisijo. Ne moremo dovoliti, da bi eh, torej kmetijstvo nekako eh, postala žrtev vseh mednarodnih sporazumov, ki se jih sklepa. Kajti vse o čemer se odloča v Cancunu in tako naprej, vpliva na kmetijstvo. Kolega Mato je dejal, da imajo vsi ti dejavniki, da vplivajo tudi na eh, najbolj oddaljena območja. Kmetijstvo eh, se tam sooča seveda s posebnimi omejitvami in tudi nimajo možnosti, da bi se hitro preusmirili. In vsi ti sporazumi, ki so bili sprejeti, vplivajo predvsem tudi na takšna območja. Torej, več vidikov je bilo že omenjenih v tej razpravi, zato želim dodati še nekaj. E, in prosim, kolega Papastamkoska razmisli o tem, pri čemer pa mu želim tudi čestitati in se mu zahvaliti za. E, resen pristop, s katerim je opravil to delo in pripravil poročilo. Kar zadeva probleme kmetijstva, potrebujemo neko širšo vizijo in tudi bolj jasne ukrepe. Ne moremo nadaljevati tako, da uh, delamo samo sektorsko. Potrebujemo nek širši pogled na celo, celotno področje, se pravi, da moramo upoštevati vse probleme kmetijstva in prehrambene verige. Uh, torej od zgoraj na vzdolj, od spore na vzgor. Torej upoštevati moramo eh, oziroma govoriti moramo o skupni kmetijski politiki do leta 2020. In če si ogledamo sporočilo komisije, potem se tam ne govori o trgovskih ukrepih ali o mednarodni trgovini. Torej naši nameni so v glavnem dobri, ampak kljub temu in kljub predlogom, ki so bili podani, je tako, da če bomo delovali eh, samo od zgoraj, ne bomo uspešni, ne bomo eh, uspešni pri trajnostnem razvoju dolgo in kratko in dolgoročno. Torej, moramo storiti več na področju trga in na področju mednarodne trgovine. Ampak v perspektivah, ki jih ponuja Komisija za skupno kmetijsko politiko, tega ne najdemo. Torej, poročilo, o katerem govorimo danes, je še posebej pomembno. Najlepša hvala. Gospod Anju, imate besedo. Hvala, gospa predsedujoča. Ja, strinjal bi se z gospodom McGinnis in gospodom Nicholsonom. Nekaj dobrih stvari ste izpostavila. Moja glavna skrb je, kadar dosežeš dogovor z drugim trgovinskim blokom, je izvajanje, izvrševanje. Že prav, če Argentinci in Brazilci rečejo, ja, poskrbeli bomo za to, da se naši predelki um, iz, proizvajajo v skladu z vašimi standardi in vsekakor pridite v Brazilijo in um, Argentino in si pogledajte, kakšen naš obrat. In seveda delegacija je neizkušena, poslanci se bodo podali v te države, bivali bodo v kakšnem lušnem hotelu na obali s prekrasnim pogledom na Atlantik, eh, lepo bodo jedli, pogledali si bodo kakšno stvar, kakšen obrat, kjer je vse popolno in nazaj se bodo prismejali, vse je lepo in v redu. Resnična stvar, resnično delo pa se odvija globoko na celini z perutnino, ki Uh, živi v kletkah, ki jih nihče ne preverja, kakšni so izpusti e, amonijaka in tako naprej. Ne morete samo sedaj gledati nekega uh, trupla živalskega ali pa masla ali pa nekega pra, prahu, pa na tem trditi, da je vse potekalo, kot bi moralo. Lahko sicer se strinjamo glede standardov, vendar pa teh standardov ne bomo mogli izvajati. In sam sem v dilemi, kaj ti ne vem, ali se čem sam odeležiti to vrstne delegacije in pri tem ustrati, da se podamo tudi globlje v notranjost. Ampak te države so tako velike, da je nemogoče videti vse. Oni nam bodo pokazali tisto, kar si mi želimo videti. Hvala. Tak, Anjo. Najlepša hvala, gospod Tanju. Gospod Dante. Merci, madame la... Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Sam sem v slabšem položaju kot eh, ostali, kajti eh, tako kot prejšnji govornik še nikoli nisem eh, bil na takšnem potovanju in v takšni delegaciji, ampak očitno je to tudi zanimivo. Vsekakor bi želel čestitati gospodu Papastamkosu za delo, ki ga je opravil. Tesno je sodeloval z vsemi nami, prisluhnil našim mnenjem in poskrbel, da bodo predlogi sprememb, ki jih bo predlagal, upoštevali naša stališča. Mislim, da dobro odraža to poročilo stališče našega odbora v zadnjih 18 mesecih v zvezi s tem vprašanjem. Sam ne vem, če je treba, da gremo v Brazilijo ali v Argentino, ampak moramo se tukaj v parlamentu dogovoriti, kako uh, bomo zagotovili odpiranje cele vrste gospodarskih sektorjev, vendar ne na škodo cele vrste eh, naših kmetijskih proizvajalcev. Preko uvoza dosti krat škodujemo našemu izvozu. In, uh, Mislim, da moramo, kar zadeva oskrbo z hrano, zagotoviti lastno uh, samostojnost, neodvisnost eh, in avtonomijo. Vem, kaj je rekel komisar za trgovino v uh, plenarni dvorani, ne vem ali tukaj ali v Strasburu, v zvezi z tem, kaj je treba narediti. Evropski parlament in naš eh, odbor, mislim, da mora opozoriti gospoda Dehita, da ne moremo kar zagotavljati neomejen tok eh, različnih nadomestil. Dostikrat eh, gre za problem, da 50 odstotkov nekaterih pridelkov ne moremo več proizvajati zaradi zahtev trgovinskih partnerjev, da odpravimo nadomestila za naše pridelke kmetovalce. Mislim, da vsi moramo to razumeti, pa tudi komisija. In vem, da lahko računamo tukaj na komisarja za kmetijstvo, ampak celotna komisija mora enkrat za vselej razumeti, da gre za žrtvovanje kmetijskega sektorja, česar ne bi smeli si dopustiti. Hvala. Hvala, gospod Dante gospod Daneli je zadnji na mojem seznamu govornikov oziroma govornic. Potem pa bomo dali besedo predstavniku oziroma predstavnici komisije. Hvala. Hvala, gospa predsedojoča. Tudi sam bi čestital kolegu Jorgosu, pa tudi kolegicam in kolegom, ki so prispevali k zelo dobremu poročilu v zvezi s tem zelo delikatnim vprašanjem. Mislim, da vsi, zlasti levica, ustrajamo lahko na tem, da pokažemo solidarnost in podporo z narodi tretjih držav, prebivalci tretjih držav, zlasti tistih, ki imajo veliko problemov v Afriki. Vendar bojim se, da v okviru uh, bilateralnih sporazumov v okviru STO uh, v imenu solidarnosti veliko popuščamo, ne popuščamo pa samo zaradi solidarnosti, temveč tudi zaradi nekih egoističnih razlogov, popuščamo in dajemo mm, koncesije tem državam, ko gre za hrano, hran, prehrambne in kmetijske pridelke. Pri tem pa a, eh, podpiramo njihove nevzdržne eh, oziroma netrajnostne metode a, eh, pridelovanja in proizvodnje tudi v prihodnosti. Na ta način ustvarjamo pogoje za nepravično in nemoralno konkurenco s evropskimi pridelovalci, ki se soočajo z veliko težavami. Mislim, da gre za zadevo, ki je treba več pozornosti posvetiti. Hvala. Hvala. Sedaj pa ima besedo predstavnik komisije. Gospod Sirinas. Hvala, gospod predsednik. Dovolite, da povdarim, da je veliko število predlogov sprememb name naredilo veliko tis. To kaže zavezanost ne samo. Uh, poslank in poslancev, temveč tudi pomembnost te teme. Nekaj o zadnjih dogodkih, ko gre za trgovanje s kmetijskimi pridelki. Od januarja do septembra letos kažejo podatki naslednje. V letu 2010 naši, naš izvoz eh, se giblje v smeri eh, zgodovinskega rekorda. Več kot 85 milijard evrov naj bi dosegel. To je za skoraj da 15 odstotni eh, dvig v primerjavi z 2009. Dve tretjini eh, tega izvoza so končni proizvodi za visoko dodano vrednostjo. Samo 8,5 odstotkov so surovine ali ne predelani kmetijski pridelki. Še nekaj pričakujemo. Trgovinska bilanca naj bi v celoti gledano bila uravnotežena. Če se bo to zgodilo, bo to že dvakrat zapored oziroma drugič leta 2006 smo imeli uravnoteženo trgovinsko bilanco. To bo potrdilo dolgoročni trend izboljšav, ko gre za našo trgovinsko bilanco. Torej, stvari se vračajo na dobro pot. Po eh, velikem eh, padcu eh, cen kmetijskih predelkov let, v obdobju 2007 do 2009. Še nekaj. Izvoz končnih proizvodov v letu 2010 naj bi bil večji kot kadarkoli pred letom 2002. In ta kategorija je najbolj dinamični segment našega izvoza. Sedaj pa nekaj besed o predlogu eh, tega oziroma osnutku poročila in predlogi sprememb nekaj, v nekaj kategorij bom uh, razdelil svoje mnenja. Prvič, pravo ravnotežje, ko gre za sklepanje trgovinskih sporazumov v kmetijstvu in med kmetijstvom in drugimi sektorji. Hvala vsem, ki ste menili, da je treba besedico condemn obsoja nadomestiti z nečim drugim. To je tretji predlog sprememb. Komisija vodi pogajanja s tretjimi državami na podlagi eh, pogajalskih smernic. Te smernice dajo nalogo komisiji, da zagotovi uravnotežene sporazume z našimi partnerji s ciljem eh, liberalizacije trgovine. Drugo vprašanje se nanaša na uporabo standardov EU na uvoženo blago. Naj povdarim še enkrat naslednje. Agriživilski proizvodi, ki se prodajo na uh, trgu EU, morajo biti skladni z vsemi uvoznimi zahtevami, ki jih naša zakonodaja določa. Te zahteve se nanašajo na varnost uh, živil in na uh, zdravje živali in uh, rastlin. Seveda moramo zagotoviti to, da gre pri uvoženih izdelkih za spoštovanje naših standardov, ampak istočasno ne moramo na tretje, tretjim državam usiljevati procese in proizvodne metode, kot naprimer standarde, kar zadeva dobrobit živali, če to še niso mednarodno priznani standardi v okviru STO. Evropska unija še naprej se zauzema za boljše priznavanje teh standardov v ustreznih mednarodnih forumih. Dovolite mi tudi nekaj bolj konkretnega v zvezi s tem kontekstom. SPS eh, sporazumi zahtevajo ekvivalentne sanitarne in eh, fitosanitarne ukrepe, kakor tisti, ki jih zahteva cela vrsta vaših predlogov sprememb in to je podaril tudi poročevalec. Eh, večstranski trgovinski sistem, samo eno pripombo imam v zvezi z ZDA. Če drži, da ZDA v letu 2002 in 2008 so se odločile za podporo, ki še bolj izkrivlja konkurenco, je to nekaj, kar se je zgodilo zaradi visokih tržnih cen na, v svetovnem okolju. Izdatki, ki uh, so jih v ta namen ZDA uh, eh, eh, predvidele, pa so bili samo eno milijardo dolarjev. Kar zadeva bilateralne pogajanja. Najprej uh, kanadski zakon o tobaku. Komisija je izrazila sk zaskrbljenost uh, v zvezi s tem zakonom. Skupaj z 12 drugimi članicami STO v okviru odborov STO prednedavnem pa 3. 4. novembra letos. Torej komisija bo še naprej tesno spremljala to področje. Drugič, skrb, ki jo izražajo amantmaji zaradi pomankanja eh, obveščanja se strani komisije o tekočih poganjih, naprimer s Kanado. Odbor Inte Evropskega parlamenta redno obveščamo o poteku pogajanj, tudi tistih s Kanado. Ampak želel bi povdariti še to, da še nismo se pogajati začeli za Kanado do sedaj o carinah. Tretja stvar, ki ste omenili v razpravi, se nanaša na afriške države. Naj ponovim, da z AKP državami imamo odprte meje. Imamo brezcarinske, ko politiko, politiko brez kvot, brez kakršnih koli carinskih eh, omejitev ali drugih ovir. V kontekstu reforme in razprav o za prihodno SKP, SKP je razvoj koherentne politike nekaj, kar bomo upoštevali v veliki meri. Ponovim pa naj še nekaj. V poročilu je to povdarjeno. To so uh, eh, povdarjali tudi nekatere poslanke in poslance. Izvozne subvencije EU so zelo, zelo nizke ampak vedno znova našim STO trgovinskim partnerjem povdarjamo, da smo pripravljeni v celoti ukiniti izvozne uh, subvencije oziroma podpore, če so oni pripravljeni odpraviti podobne ukrepe, ki jih imajo, naprimer food aid ali podobno. In ob koncu, predsednik, naj pozdravim dejstvo, da v mnogih predlogih sprememb uh, je povdarjeno, da se moramo držati z STO skladnih eh, načel. Zato bo komisija vedno pripravljena z vami se pogovarjati o tekočih mednarodnih pogajanjih. Hvala. Bene, ringraziamo i rappresentanti della Commissione. Hvala predsedniku komisije, gospodu direktorju Sirinasu, s tem pravzaprav zaključujemo razpravo in dajem besedo spet kolegu Papastamkosu in ga prosim, da zaključi to razpravo. Georgos, beseda je tvoja. Hvala lepa, gospod predsednik. Čas kar teče, bi se kar na hitro zahvalil vsem kolegom in kolegicam za vse opaske, za vse izjave in prav tako bi se jim zahvalil za njihove dragocene predloge spremembe, tudi se pred, zahvaljujem gospodu Sebenesu. In rekel bi še to. Če rečeš, da nekaj obsojaš, je to povsem spremljiva beseda v mednarodni diplomaciji, vendar pa to ne sme zadevati naših medinstitucionalnih funkcij in odnosov. Rad bi vedel, kako se naši kolegi iz komisije obnašajo, ko obiskujejo Brazilijo ali Argentino, kar je omenjal gospod Agnjo. Rad bi vedel, kako diplomatsko se obnašajo te delegacije vizavi tretjih držav. Tudi, kajti za te poti tudi evropski davkoplačevalci prispevajo velike vsote denarja. Torej, ali so te misije povezane ali ne? z lokalnimi vladami in ali dejansko zastopajo tam evropske interese ali kakšne druge. Seveda bi se vam zahvalil, gospod predsednik, ko mi prikimavate ob tem, ko to pravim. Kaj to pomeni, ko vi pravite, da nas obveščate, hrati pa nam pošiljate omejene dokumente, a s tem a, nam delate uslugo, ko nas obveščate ali, ali kaj? Uh, vprašanje je, ali poštevate naša stališča, stališča odbora za uh, kmetijstvo ali odbora INTA. To je tisto, kar si želimo. Ali je komisija zdaj veliki brat? Raz, komisija se pač mora zavedati, da so se stvari spremenile. Kultura se je spremenila in tudi komisija mora spremeniti svojo medinstitucionalno kulturo. Oprostite za, ta, uh, za te besede, ampak če komisar. Če bi si komisar pogledal določene filme, bi morda bolje videl, kako se zastopajo evropske interesi v tujini, kaj veliko poslušamo uh, o tem, kakšni interesi se zastopajo v pogajanjih s tretjimi državami. Med temi interesi kmetijske interesi niso. Mi smo tu zato, da bomo zastopali interese evropskih kmetov, kmetov iz celotne Evrope. Gospod predsednik, zapisal sem si vse pripombe in opaske in skušal bom pojasniti nekaj vprašanj. Namreč, ali bi bilo bolje imeti globalni sporazum. Večina naših kolegov doslej je izrazila mnenje, da bi se bolj nagibali k ureditvam, ki bi jih, dosegel, eh, ki bi jih dosegli v okviru STO, še zlasti v okviru pogajalskega kroga iz Dohe. Vsekakor bi nam to dalo več gotovosti. Eh, vsi položaje in odnosi bi bili s tem jasnejši, ampak realnost je takšna, kot jo poznamo. Evropska unija je že oktobra 2005 dala zelo dobrodušno ponudbo. Nobeden od partnerjev se na to ni odzval, nobeden od pomembnih uh, akterjev se na to ni odzval. Prav tako upam, da se bodo ta pogajanja seveda sklenila, ampak kot je rekel kolega in zelo pravilno, govorimo tukaj o uravnoteženem sporazumu, o poštenem sporazumu. Želimo si pošten trgovinski sistem, ki bo uravnotežen. Tukaj ne moremo favorizirati enih držav naprem drugim. Ne moremo sedaj tukaj uh, Afrike uh, primerjati z konkurenčnimi akterji, ki so tudi izvozniki in ki nepošteno tekmujejo z evropskim kmetijstvom. Glede Afrike, tukaj ved, moramo vedeti, da obstajajo določene pobude, pobude vse razen orožja, tudi imamo sistem preferencijalov, ki velja za Afriko. Drugi partnerji, v svetovni trgovinski organizaciji pa nujno ne izvajajo teh načel. To je pomembno vedeti. Tudi zapisal sem si, da ne bi smeli imeti slabih pogajanj oziroma slabih, da ne bi smeli popuščati, rešitev niso nadomestila, tukaj se povsem strinjam s to izjavo. To, kar si mi želimo, je, da ne bi imeli evropskih proizvajalcev in kmetov, ki bi zaostajali za drugimi, vsekakor tukaj ne smemo vsega skušati zapolniti z nadomestili. Kar zadeva dobrobiti živali, mislim, da smo o tem že uh, izčrpno razpravljali. Sam sem v krogu tistih, ki pravijo, prav imamo dobrobit živali, ki bi morala biti um, svetinja, ampak tudi javno zdravje ljudi je tisto, ki nas mora voditi pri naših politikah. In to je tista koordinacijska vloga kmetijske politike. In ta je pa še vedno prepoščena soverenim državam članicam. Sem tudi, slišal sem tudi gospod Magines glede predloga spremembe 38 in potrebe po oceni vplivov. Lahko bi povedal še kaj, ampak mislim, da je ura že kar pozna, zato, bi se, zato bi se zdaj kar zahvalil kolegom in kolegicam in komisiji za vse prispevke, za vse predložene predloge sprememb in mislim, da bomo na koncu koncev prišli do dobrega rezultata, ki bo odražal našo harmoničnost in tudi uh, našo željo po pošteni trgovini, odražal bo stališče našega odbora o, tem, o tej temi, ki je evropska. Vendar pa tudi sega uh, izven evropskih meja v preostali del sveta. Najlepša hvala. Eh, hvala gospodu Bastamkosu in hvala vsem, ki so sodelovali v razpravi. Sedaj bomo eh, prekinili sestanek, eh, popovdan pa nadaljujemo ob trih z skupno kmetijsko politiko do leta 2020, poročevalec je Albert Dis in Taso Samjotis, eh, direktor generalnega eh, direktorata za kmetijstvo, bo eh, z nami. To bo zelo pomembna razprava, torej vidimo se spet ob.